Besedo ima kolega Mikolašik za eno minuto. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, podľa archívov štát... Spoštovaný gospod predsedujúci, kolegice in kolegi, glede na archíve državné administrácie v letech 1948 do 1989 je komunistický režim na Slovaškem obsodil 71 tisíc ljudi zaradi političnih dejanj. In mislim, da se moramo teh političnih zapornikov, jetnikov vesti, spomniti tako, da razširimo področje pravice na tista področja, kjer tega danes še ni. Evropska unija se še ni odzvala. Skrbijo pa me zadeve političnih zapornikov na Kubi. Zato pozivam EU in njene institucije, da storijo vse, kar je potrebno, da bi osvobodili te ljudi. Državljani Kube morajo imeti priložnost. Prosim, da dvorano zapuščate tiho. Zavedam se, da ljudje zelo trpijo. De, grazie, go. Najlepša hvala. Sedaj pa Filip Kačmarek. Tudi za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Glasoval sem za resolucijo o Kubi. Ne vem pa, zakaj evropski prijatelji Fidera Castra branijo, zamislijo revoluciji, ki vemo, da jim ni uspelo. Ali morajo pasti žrtve, da se bodo ljudje zavedali, kako pomembno je stvari spremeniti. Žrtve smo v zgodovini že imeli in to se bo zgodilo tudi sedaj. Upam pa, da se bo režim sam zavedal, da se mora spremeniti in da žrtev ne bo. Ne morem pa sprejeti da veliko ljudi še vedno sprejema politični sistem na Kubi. Mislim, da je to napačno razumevanje solidarnosti. Priznati moramo to, kar je bilo uspešnega na Kubi, seveda pa moramo tudi obsoditi tisto, kar je bilo negativno. Najlepša hvala. Besedo ima Marija Munic. Za eno minuto. Presidente. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Želim spregovoriti v imenu gospe Moniz in bi rad obrazložil špansko glasovanje glede predloga spremembe 2. To je vložila Levica. Skušali so zagotoviti podporo španskega predsedstva glede tega, kar se dogaja na Kubi, vendar pa mislim, da mi ne moremo podpreti predloga spremembe skupine, ki se je želela distancirati od celotne resolucije. Vse skupine, ki so podpisale resolucijo, moramo upoštevati in zato tega predloga spremembe nismo mogli podpreti. In ta drugi predlog spremembe, ki ga je vložila GUE, NGL, ni v skladu s stališčem španskega predsedstva, ki si želi soglasja v Evropski uniji, zato da bi obnovili naš okvir sodelovanja s Kubo ne želimo si celotnega preloma. In ta predlog spremembe je to zahteval, zato smo ga zavrnili. Hvala lepa. Rola, al... Najlepša hvala. Besedo ima gospod Rojtova. Vážený pane predsedo, bylo mi ctí dnes podpořit ústavu. Spoštovani predsedojoči, v čast mi je bilo. Eh, da sem lahko podprla resolucijo o Kubi ne samo kot poslanka iz nekdanje komunistične države, ampak tudi zaradi osebnih srečanj z disidenti na Kubi. Eh, prav tako sem govorila o položaju zdravnika Darsin Ferrero in eh, mislim, da Eh, parlament zanima, kakšno je bedno stanje zdravstva. Če nekdo nima dolarjev, ne dobi zdravil. Eh, Darcy Ferrera, eh, moj kolega, je pomagal disidentom v tej žalostni situaciji, sedaj pa je v zaporu. Zelo me veseli, da je bila ta resolucija sprejeta, poziva vse, da se čuvajo pravice na Kubi. Ora, la parola, Hvala lepa, gospa Rojtova. Sedaj pa Daniel Enan. Gospod predsedujoči, kdo bi pomislil, da bomo še danes imeli rdečo zastavo po 20 letih tega, kar se je dogajalo na Kubi in da bo Fidel Castro umiral, umiral v posteli tega karibskega otoka kakorkoli že tako je, tako pravi tudi Tomas Mor, da se samo smrtjo znebimo tiranov. Najprej je potrebno povedati, da je ameriška blokada napačna. To je dovolilo Castro in njegovemu režimu, da za vse krivijo tuji imperializem in ne gospodarske težave v državi. In potem tudi druga stvar, nekateri v Evropi in tudi v parlamentu imajo še vedno dvojne standarde pravijo, da je Kuba morda dobra, ker proizvaja zdravnike in balerine in da se zaradi tega lahko tolerira ta režim. Upam pa, da bo parlament se tudi zavedel, da je potrebno začeti sodelovati demokratično na Kubi in ne samo podpirati tistih, ki nosijo majete Čegevare. Najlepša hvala. Filip Klajs je naslednji na vrsti. Ja, dank u voorzitter. Ik heb uh, voor die Cuba. Voilà gospod predsedojoči. E, tu imam včasih vtis, da je ta resolucija kritična resolucija, kar zadeva režim v Havani. Pozivam svet, da preneha z prizadevanji za normalizacijo odnosov s Kubo, da se začne zavedati, da je to še vedno komunistična diktatura, ki tepta človekove pravice. Uh, E, novo visoko predstavnico e, pozivam, da ne nadaljuje s tem, e, kar je zasledoval gospod Louis Michel svojo strategijo za Kubo. Treba je izraziti kritiko z opr kršitve človekovih pravic. To je nespremljivo za Evropsko unijo, da se sploh usede z eno mizo s Kubo. Tarneski. Gospod Črnitski. Prezent in avla. Ali je v dvorani? Ne. Torej, na seznamu govorcev ni več nikogar, ki bi želel govoriti o Kubi. Eh, Prehajamo torej k vlaganju v nizkooglične tehnologije. In besedo ima gospod Kalinovski. Izvolite. Predsedujoči, glasujem za rezolucijo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem za resolucijo, želel sem podpreti razvoj nizkoogličnih tehnologij. Učinkovitost načrta pa bo zagotovljena le sredstvi EU in tudi, če bodo zagotovljena sredstva iz javnih virov zasebnih virov, prostite. Trenutne razmere v Evropi to opravičujejo. Podnebne spremembe in pomankovanje energetskih virov, to je zdaj priložnost, da se spopademo tudi s podnebnimi spremembami. To je tudi priložnost za evropsko kmetijstvo, za podeželje, še prav posebno, kar se obnovljivih virov energije tiče. Hvala lepa. Gospod Brežina. Važeni pane predsedajci, ja sem hlas. Gospod predsedajoči, eh, tudi sam sem eh, glasoval eh, za predlog resolucije glede vlaganja v tehnologijo za nizkimi emisijami oglika. Mislim, da je to dober instrument, da se evropske unija spremeni v inovativno gospodarstvo z ambicioniznimi cilji. Eh, komisija eh, naj bi najkasneje do leta 2011 pripravila osnutek za financiranje energije pridobljene iz obnovljivih virov na, za financiranje energetske učinkovitosti. Eh, to naj bi bilo povezano tudi z krepitvijo eh, dolarja v Evropski investicijski banki pri eh, financiranju energetskega gospodarstva, zlasti v obliki večjega dajanja kreditov na tem področju in širitve kreditnih jamstev. Odklanjam dejstvo, da tema vlaganja v to tehnologijo postaja zloraba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 resolucija tudi govori o veliki koncentraciji sredstev v izbranem sektorju zelene tehnologije. To je protislovno energetski solidarnosti z državami, ki veliko energije pridobijo na podlagi premoga, kot je Polska. Želeli bi si bolj gladkega prehoda v zeleno gospodarstvo sicer bomo morali črtati delovna mesta in včasih krize je to zelo nevarno za Polsko. Najlepša hvala. Besedo ima Sofija Avkoni. Ali je tukaj? Ja. Gospod predsedujoči, dragi kolegice, dragi kolegi. Vihar Ksintija je 27-28. februarja prizadel Francijo. 100 e, tisoč ljudi e, so utrpeli veliko škodo. Evropska unija je dejansko zgledno ukrepala. Osebno sem bila udeležena pri sestavi te resolucije komisije. V njej pozivamo, da dejansko ukrepa pričakujemo finančno pomoč za prizadete regije preko solidarnostnega sklada Evropske unije. Eh, regije, ki so bile prizadete, obmorske regije, Britanija, morajo jo pripraviti programe, ki bodo financirani iz tega sklada. Pozivamo komisijo, da se zelo hitro odzove in da to pozitivno odobri. Prepričana sem, da je dejansko skrajni čas za resnično evropsko civilno zaščito, ki bi bila sposobna nuditi dodatno pomoč pri katastrofah. Gospod Keli, nažalost, niste zaprosili za besedo pravočasno, torej pred glasovanjem, vendar pa bom naredil izjemo. Naslednjič pa prosim, da za besedo zaprosite prej. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nakratko mislim, da je pravi čas, da bi dobili sklepni dokument o jedrski energiji, glede napredka in varnostnih ukrepih in kako bi lahko to izvajali v prihodnje in kako bi to prevedli v raziskave, ki jih izvajamo, tako da bi se državljani lahko sami odločili. Veliko je dvomov, skepticizma, to moramo razjasniti in tako bi tudi ta razava ne bila več tako kočljiva o nizko ogličnih tehnologijah. In potem, kar se neodvisnosti Litve in Estonije tiče, čestitam jim za 20. obletnico neodvisnosti. Bene, riprendiamo. Dobro. Ob 15. uri bomo nadaljevali z zasedanjem, sedaj pa je seja prekinjena. Grazie, buongiorno. E volevo accesso, no? Ah, oh, ho visto.